30 vprašanj in odgovorov, sklopov, vprašanj in odgovorov je bilo, sedaj pa ima kandidat za komisarja še pet minut časa za zaključno besedo. Thank you very much, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Resnično bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem za vsa vprašanja. Mislim, da sta tako odbor Tran kot odbor ITRE zelo odloč, odločna, kar se tiče strokovnega znanja, kar se tiče predanosti Evropi in kar se tiče tega, da govorita o pravih izzivih za evropske državljane. Večina izmed vas je že delala prej na prometnem področju nekdani ministri za promet, nekdani člani komisije, ki so bili pristojni za to področje, ali pa ste zelo dejavni poslanci v Evropskem parlamentu, ki se ukvarjajo s prometnimi vprašanji že vrsto let. Mislim, da je to dobra novica za evropske državljane, kajti na področju prometa in vesolja bo naslednjih pet let ključnega pomena mislim, da lahko to navežem na vprašanje gospoda Uhelja. Spraševal je po tem, kako vidim prihodnost Evrope in prihodnost prometa. Naj povem, kako mislim, da boste sodeli v komisiji čez pet, pet let. Mislim, da bo merilo zelo enostavno. Ali nam je uspelo spet zagnati rast, ali smo uspeli ustvariti nova delovna mesta, smo pripravili Evropo za konkurenco v tem globalnem svetu in ali nam je uspelo na naš evropski način. To pomeni, okolju prijazno, trajnostno, z visokimi socialnimi standardi. Menim, da ne bo odgovorov, enostavnih odgovorov na ta vprašanja, kajti vsak državljan bo pač sodil sam glede na to, kaj bomo storili v teh petih letih. Mislim pa, da imamo v Evropi vse prave sestavine, da nam uspe. Z vami, naših skupnih prizadevanjih, lahko resnično kaj spremenimo. Veliko izmed vami sem sodeloval tudi v trenutnem mandatu in veste, da zagovarjam tesno sodelovanje med Evropskim parlamentom in komisijo. Zato, da bi resnično dobro upravili naše delo. V prejšnjem mandatu sem tesno sodeloval z AFKOM, Jurijem in konferenco predsednikov odborov in pripravljen sem na enako tesno strukturirano sodelovanje z obema odboroma. Veliko je potrebno postoriti. Mislim, da je skupni dnevni red zelo natrpan, izzivi so veliki, vendar pa menim, da imamo v Evropi potencial za to, da se s temi izzivi soočimo. Če mi boste dali svojo podporo, bom z velikim zadovoljstvom to raziskal skupaj z vami. Hvala lepa. Ja, mit diesem Statement. Tako, s to izjavo končujemo današnje zaslišanje. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, vsem poslancem in poslankam za zelo sebinska vprašanja, ki so se dotikala zelo veliko prometnih področji in tudi področja upravljanja vesolja. Zahvaljujem se še včeviču za odgovore in stališča. Naj opomnim, podpredsednike in koordinatorje, da bo jutri zjutraj sestanek glede ocene tega zaslišanja ob, ob 9.30 v ISP1G2. To bo za zaprtimi vrati. Za zaključek bi se rad zahvalil, zahvalil Tomačem za odlično delo in za nekoliko zamude. Hvala za potrpljenje. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese. Vidite, cenimo vaše delo za ta večerni sestanek. Vsem želim prijeten večer, konec sestanka. Hvala lepa.